o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj glede scheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom. Najprej amandmaj vodilnega odbora, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 2 za, proti vzdržanje sprejeto. 8 za, proti, vzdržanje sprejeto. 10 za, proti, vzdržanje sprejeto. 11 za, proti. Preverimo, prosim, glasujte. Ste vsi glasovali? še dva, tri tečejo na svoje mesta. Tako, zdaj pa se zdi, da ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, 30 za, proti, zdi se da sprejeto, ampak vendarle preverimo, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 33 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 36 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 37 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 42. Dobro želite preveriti amandma 37. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 42 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 43 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 46 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 49. Poimensko. Glesujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 19. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti amandma 19? Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 22 je brezpredmeten. 64 za, proti, vzdržani, zavrjena. 65 D za, proti, vzdržani, zavrjena. 51 za, proti, vzdržani, zavrjena. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66. 28 preverjamo, glasujte prosim. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Jasno, sprejeto. 66 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 52 in 53 sta identična za, proti, zdržani, zavrnjeno. 29 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 54 za proti vzdržani zavrnjeno. 32 za proti vzdržani. Preverimo, ampak mislim, da je sprejeto. Glasujte, prosim. ste vsi oddali glas. Konec glasovanja. Sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 je brezpredmeten, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto 58 je brezpredmeten, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto 58, od 59 je brezpredmeten, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 7 za, proti, vzdržani sprejeto. prvotno besedilo eh, ne glasujemo. 57. Poimensko prosim glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 62 za. Proti. Vzdržani. Zavrjeno. 12 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 63 je brezpredmeten in glasujemo še o celotnem predlogu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo po imensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Spoštovane kolegice in kolegi, prekinjam sejo do 19. ure ko pričakujemo komisarja. Hvala lepa. You go? Yeah. Ja, ja,